dear colleagues. Señoras y señores, please be seated. Kolegice in kolegi, prosim, da zauzamete svoja mesta in prosim, da ste tiho. Kot sem že rekel, bomo govorili in glasovali o treh dosjejih. To so pomembni in kompleksni dosjeji. O njih moramo glasovati. Zadeva bo zelo kompleksna in vzela nam bo kar nekaj časa. Tako da bi vas prosil eh, za to, da ste čim bolj kooperativni, da bomo lahko obvladali to tehnično zelo kompleksno glasovanje in eh, da mi boste tukaj v veliko pomoč, eh, da bomo lahko upoštevali vse postopke, da se bomo tudi izognili določenim napakam, ko bomo ponovno šteli glasove in bomo videli, kateri, o katerih amantmajih moramo še vedno glasovati, ker včasih so določeni amantmaji brezpredmetni, potem, ko izglasujemo določen kompromis. Tako da bi vas še enkrat prosil, eh, da mi pomagate, da se podrudite po najboljših močeh, ker bo postopek glasovanja zelo kompleksen. In morda bo to tudi najteže glasovanje do sedaj. Ampak preden začnemo z glasovanjem, bi rad izkoristil to priložnost in čestital italijanskim kolegom 150. obletnico enotnosti Italije danes proslavljajo. Italija je članica Evropske unije, torej čestitam italijanskim kolegom, ki danes proslavljajo to obletnico. Pa še tole bi vas uh, rad. Eh, na to bi se rad spomnil, glasovalne kartice so potrebne, ker bomo glasovali elektronsko, tako da poskrbite za to, eh, da boste ustrezno ustavili glasovalno kartico, da lahko začnemo s delom. Gospa Intenvelt. Ja, hvala, predsednik. Tega nisem želela zahtevati pred komisarko, ampak prosim vas, če bi nam lahko poslali elektronsko sporočilo oziroma nam pisno razložili, kako moramo postopati, ko se sedamo za zaprtimi vrati. Hvala. Ja, o tem moramo govoriti, ker smo spoštovali običajne postopke, eh, ki se nanašajo na zasedanje za zaprtimi vrati določeni odbori pravijo, da asistenti lahko prisostvujejo zasedanju za zaprtimi vrati. Tako da bomo morali eh, spoštovati ta pravila in ta točka bo nedvomno na naslednjem sestanku koordinatorjev. Nisem govorila o prisotnosti asistentov, ampak o prisotnosti tistih ljudi, ki nikakor niso eh, povezani z Evropskim parlamentom. Zedenja z zaprtimi vrati, po mojem mnenju, niti niso vedno potrebna, ampak naslednjič moramo vedeti, kdo lahko prisostuje temu sestanku, kdo pa ne, da bomo lahko dosledno izvajali ta pravila. Nedvomno se strinjam, vendar pa dvomim, da tisto, ki so fizično prisotni v tej dvorani, niso nikakor povezani z Evropskim parlamentom. Ampak dobro, poskrbeli bomo za te zadeve in ta točka bo na naslednjem sestanku koordinatorjev, tako da bomo res sledili postopkom, ki se nanašajo na zasedanje za zaprtimi vrati, ker drugače zadeva nima nobenega smisla. Začnimo. Prvo orientacijsko glasovanje. direktiva sveta in parlamenta o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku. Gospa Birgit Sipel je poročevalka. Začeli bomo. Kompromisni predlog spremembe 1. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 2. Za. Gospa Flotr. Oui, la deuxième partie de la... Ja, drugi del amadmaja 139 ni vključena v kompromisni predlog številka 1, zato je treba o tem glasovati. No, euh, euh, ja, govorite o kompromisnem predlogu številka 2? Vous avez commis une erreur. D'accord. D'accord. On récapitule. Aha, zmotili ste se. Torej, gremo še enkrat in nadaljujemo. Kompromisni predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe tri. Tukaj bomo glasovali po delih in sicer večkrat. Prvo glasovanje po delih dostop eh, do dokaznega gradiva. Prvo glasovanje po delih za. Proti. Zdržani. Preverimo. Ne, se ne strinjate z mojim predlogom. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo, ker izid ni najbolj jasen. Glasujemo. Excuse me, split vote. Split vote, compromise amendment. Three. Glasovanje po delih, predlog spremembe 3. Kar pet glasovanj po delih nas čaka, oziroma še več, šest. To je kompromisni predlog spremembe 3. Šestkrat bomo glasovali po delih, gospa Sipel, da bo zadeva popolnoma jasna za vse, o čem pravzaprav glasujemo. Če bomo glasovali po delih, če bomo to izglasovali, ali to pomeni, da bomo zadeve ohranili, ja, če pa glasujemo z ne, potem si ne želimo vključitve. Dobro, tako da bo zadeva popolnoma jasna za vse. Nadaljujemo. Glasovanje po delih. Prvič glasujemo po delih. Elektronsko bomo preverili prvi rezultat glasovanja po delih. Glasujemo. Konec glasovanja. Dvajset osem in dvajset zavrnjeno. Drugič glasujemo po delih za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Isto razmerje. Glasovanje po delih tretjič za. Proti? Zdržani? Mislim, da je bilo zavrnjeno. Četrtič glasujemo po delih za. Proti? Zdržani? Isti rezultat zavrnjeno. Petkrat. In ustni predlog spremembe. Strani plične skupine Alde za. Proti? Zdržani? sprejeto. Ustni predlog spremembe gospoda Albrehta za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Sedaj pa splošno glasovanje o tretjem predlogu spremembe in rezultat bomo preverili. Želite preveriti ustni predlog spremembe gospoda Albrehta? Ja, dobro. Preverili bomo ustni predlog spremembe gospoda Albrehta. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 19 proti sprejeto. Tretji predlog spremembe, kot smo ga izglasovali. kompromisni predlog spremembe 3, kot smo ga spremenili za, proti, vzdržani, sprejeto. Petinpetdeseti predlog spremembe. Gospa Latford ga je vložila. Glasovanje po delih in glasujemo o besedni zvezi at a point when those rights become applicable za. Protim. Zdržan in mislim, da je bilo zavrnjeno. Ne, se ne strinjate? Preverimo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 25 za, 23 proti, sprejeto. Tesna večina, ampak sprejeto. Nadaljujemo. 61. predlog spremembe glasujemo po delih. As they apply a national law. Za? Proti? Zdržani? Mislim, da je bilo to zavrnjeno. Nadaljujemo. 75. predlog spremembe je sedaj na vrsti. Za? Proti? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Sedaj so številni predlogi sprememb brezpredmetni. Sedaj smo pri kompromisnem predlogu spremembe 4. Glasujemo po delih gospa Latford. To je tudi označeno na glasovalnem seznamu. Za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Zdržani kompromisni predlog spremembe štiri, ko smo ga spremenili za, proti, vzdržanje sprejeto. Nadaljujemo. 78. predlog spremembe za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Elektronsko glasovanje. 76. predlog spremembe, ker je 76. brezpredmeten. Ne želite preveriti? Dobro, 79. predlog spremembe. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Nadaljujemo. Nekateri so sedaj brezpredmetni, kar pomeni, da smo pri kompromisnem predlogu spremembe 13. Za? Proti? Zdržani? sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 6 glasovanje po delih v zvezi s šestim členom odstavkom 3b. Glasujemo po delih za, proti, zdržani, sprijeto. Glasujemo o kompromisnem predlogu spremembe 6, kot smo ga spremenili, za, proti, zdržani, sprijeto. Nadaljujemo. Kompromisni predlog spremembe 7, kot je bil spremenjen. Ustni predlog spremembe gospe Latvort. Najprej glasujemo o ustnem predlogu spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. In kompromisni predlog spremembe 7, kot smo ga spremenili za, proti. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Nadaljujemo. 103. predlog spremembe. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 104. predlog spremembe. Za. Proti. Proti.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 108. predlog sprememb. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 111. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 8. Za. Proti. Zdržani. Sprijeto. So 14. predlog spremembe. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 17. Za. Proti. Proti vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno. 23. predlog spremembe. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 115. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. 116. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 10, glasovanje po delih, gospa Latford ga je vložila. Pr... Ja, želite besedo? Ja, glasujemo po delih za, proti, zdržani, sprejeto. Vzdržani? Sprejeto. Se pre... Mi je žal, gospa Latvard. Glasujemo o kompromisnem predlogu spremembe številka 10, kot smo ga spremenili, za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo. Številni predlogi sprememb so sedaj brezpredmetni, kar pomeni, da smo pri 125. predlogu spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj so ravno tako nekateri predlogi sprememb razpredmetni, tako da smo pri kompromisnem predlogu sprememb eh, številka 11. Glasovanje podeli gospa Latvard za, proti, zdržani. Mislim, da je bilo sprejeto. Sedaj, kot smo ga spremenili, kompromisni predlog spremembe številka 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ponovno. Prehajamo na 36. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili elektronsko glasovanje o 36. predlogu spremembe. Glasujemo. Boris closed. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. Nadaljujemo. Nekateri postanejo brezpredmetni. 137. predlog spremembe. Za. Proti. Zdržani? Sprijeto. Nekateri postanejo brezpredmetni. Mislim, da smo sedaj pri glasovanju o navedbah in uvodnih izjavah. 26. predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjeno. 28. predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Prvi predlog spremembe za, proti proti, vzdržani sprejeto. 29. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 12, ponovno glasovanje po deli, gospa Latford. Najprej prvi del za, proti, vzdržani oziroma se opravičujem, pravi predsednik, zavrnjeno. Ne, sprijeto. Ja. Glasovanje po delih, gospa Latvrt je bila navedena in ona je glasovala proti. Sprejeto sedaj pa kompromisni predlog spremembe 12, kot smo ga spremenili za, proti, zdržani, sprejeto. 30. predlog spremembe. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 31. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 15. Ločeno. Glasovanje podeli gospa Latford. Za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Ponovno žal mi je, gospa Latvrt. Zdaj pa kompromisni predlog spremembe 15, kot smo ga spremenili, za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 33. predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 34. za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti. Zdržani sprijeto. 35 za, proti. Zdržani zavrnjeno. 36 za, proti. Zdržani zavrnjeno. 37 glasovanje po delih. najprej glasujemo o predloženem 37. predlogu spremembe za. Proti. Zdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Želite, da to preverimo? Mislim, da je bilo zavrnjeno. Prosim, ali bi lahko to preverili, ampak ali nam lahko tudi razložite, zakaj smo najprej glasovali o najprej o predloženem 37. predlogu spremembe, potem pa o 37. predlogu spremembe brez določene besedne zveze, ker na mojem glasovalnem zaznamu piše drugače. Ja, pri mojem pa je to zaporedje, to se včasih zgodi. Ampak moj glasovalni seznam je takšen, kot sem ga predstavil. Najprej, eh, kot je bilo predloženo, potem pa brez teh besed. Najprej 37. predlog spremembe brez teh besed as far as practical. Gospa Latvar, temu nasprotujete? Ne? Ja, želimo glasovati o teh besedah as far as practicable, to je bistvo. Ja, sedaj bomo o tem glasovali. Glasovanje po delih in to se nanaša na konkretne besede. Glasujemo o predlogu spremembe brez besed as far as practicable. Za, proti, zdržani, sprijeto. Sedaj pa glasujemo o 37. predlogu spremembe, kot je bil vložen za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Se ne strinjate dobro, preverimo. 37. predlog spremembe, kot je bil vložen. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. 38. predlog spremembe za, proti, vzdržani. Sprejeto. 39. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41. 41 za, proti, zdržani, sprejeto. 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, zdržani, sprejeto. 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 44 za, Proti. Zdržani. Izid ni jasen po mojem mnenju, tako da predlagam, da zadeve preverimo. 44 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, ampak socialistična skupina ni glasovala, določene roke sem pogrešal, tako da mi ni bilo povsem jasno, kakšen bo izid. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Elektronsko glasovanje. Glasujemo o končnem poročilu, ko smo ga spremenili. Elektronsko glasovanje. Glasovanje še poteka. Yes, 49 za, 3 je proti. Poročilo je sprejeto. Čestitke, gospa Sipel. Moving on to the second voting list. Gremo naprej na drug glasovalni seznam. O nič manj pomembnem dosje imamo orientacijsko glasovanje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 malce zapleteno, zato prosim za potrpljenje že krv naprej. Gremo naprej. Kompromis ena. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ena, tri, devet. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. kompromis dve za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog tri za proti vzdržani sprejeto. Dva nič devet za proti vzdržani. Zavrnjeno se mi zdi.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 vzdržani sprejeto. Peti del za, proti vzdržani sprejeto. Dobro. Kompromisni predlog pet za, proti vzdržani sprejeto. 2-1-9, oziroma, pardon, 2-1-2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena, nič, tri. Tri deli. Prvi del za. proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Drugi del, za. Drugi del amandmaja 103, za. Proti, vzdržani. Tretji del amandmaja 103, za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 smo omaknili. 105, za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Amandma štiri. Ustni amandma za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 107 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno preverimo. Amadma 107. Predlog spremembe 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, pazite na roke, tako, da jih, tako jih dvignite, da lahko vidim. Amadma 109 za proti vzdržani sprejeto. To se mi je bil maknjen. Gremo naprej na mandma 7. Da, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 9. Za, Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 110. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe AFET 9. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 111. Za. 111 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 112, oziroma preverili bomo 111 elektronsko. 111, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z majhno razliko. Gremo naprej. 112 za, Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 113. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 114. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 10. Za? Proti? proti vzdržani, mislim, da je sprejeto. Ali preverimo predlog spremembe 10. Glasujemo o predlogu 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 115 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe da tega ste zavrnili, tako da gremo na 116. Predlog spremembe 116 za proti vzdržani grem naprej. 117 se omakne, oziroma je brezpredmeten. Prejela spremembe 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je sprejeto. Razen, če želite preveriti, potem bomo preverili. Dobro, preverjamo. 119. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 120. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prelo spremembe 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25 za, 125 za, proti, vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog 8 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj so številni brezpredmetni, gremo lahko naprej na predlog spremembe 13 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 14. 14 in 16. Glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15, pod odstavek 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 128, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet 11 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 pod odstavek 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 15 pod odstavek 2a. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 129, se pravi čujem, še amantma 15, podostavek 3, za, proti, vzdržani sprejeto, 129, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amantma 130, za, proti, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, potem o tem ne glasujemo. 134 prav tako ne. Dobro, AFI 12. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremenje 15, podostavek 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 135 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Se pravi, čujem, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj so nekateri brezpredmetni. Vse do 145. za, proti vzdržani sprejeto. 19 je umaknjen. Aha, amandma 20 za, proti, vzdržanje sprejeto. Afet 14 za, proti, vzdržanje, ni jasno, preverimo. Afet 14, elektronsko glasujemo, glasujemo. Afet 14. Za Afet 14. Konec glasovanja. Sprejeto 26 proti 23. Predlog spremembe 21 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 146 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 147 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti vzdržani sprejeto. 148 za, proti vzdržani sprejeto. AFED 15 odpade, ker smo sprejeli prejšnji predlog spremembe. Gremo naprej. 23 za, proti vzdržani sprejeto. 150 za, proti. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Afet 16. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 149. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 152. Odpade. 151. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 153 za, proti vzdržani sprejeto, 154 z ustnim predlogom gospa Lambrindinisa za, proti vzdržani sprejeto. Afet. Afet 17 odpade.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 proti vzdržani sprejeto. 158 za, proti vzdržani zavrnjeno. 159 za, proti vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto. AFED 19 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni amandma oziroma pela spremembe zelenih. Za 160 amandma za, proti, predlog sprem, eh, zavrnjeno. 162. Ali preverimo ustni predlog spremembe? Dobro, dobro. Ustni predlog zelenih za 160. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani sprejeto. 163 za proti, vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 166 za, proti, vzdržani sprejeto, 165 za, oziroma ne, 165 odpade. Da, res je. 32 za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 167 za, proti vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 168 za, proti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 Proti. Vzdržani sprejeto. Dobro. Bomo elektronsko preverili 173. Prelo spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 172 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani sprejeto. 174 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del da, za, proti, vzdržani sprejeto, za zavrnjeno. Amandma 43 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Oziroma se prečujem sprejeto. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 je predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. AFED 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani sprejeto. 178 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani sprejeto. 181 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 183 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 oziroma 100 oziroma amadma 65 za proti vzdržani sprejeto. 184 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. 185 za proti vzdržani sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Preverimo. Mislim, da je bilo sprejeto, veliko je bilo vzdržanih. 186. Glasujemo. Konec glasovanja. Da, sprejeto. Gremo naprej. 187 za, proti, vzdržanje sprejeto, oziroma se pravi čujem, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržanje sprejeto. 47 za, proti, vzdržanje sprejeto. 48 za, proti, vzdržanje sprejeto. 48 za proti vzdržani sprejeto 188 za proti vzdržani sprejeto 189 za proti vzdržani sprejeto 49 za proti vzdržani sprejeto 50 odpade, 191 za proti vzdržani sprejeto. A 190 ne odpade. Dobro, 190 za proti vzdržani sprejeto. 51 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti vzdržani sprejeto. Naslednji omaknjen. Gremo naprej. 195. Gospa Sipel, ga omikate? Da. Oziroma ga ohranimo? Ne, omakne se. Dobro, 195 je omaknjen, oziroma ne, ostane. Ne, gospa Gijom ga ali ostane. Aha, dobro, omakne se. Dobro. Gremo naprej. 197. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 198 za, proti, vzdržani sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Da, zavrnjeno. Afet 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 201. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. AFET 27. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Videl sem, da je le e LS glasoval proti. Bomo preverili? Dobro. AFET 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Yes, da, sprejeto. Sedaj amandma 200 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti vzdržanje sprejeto 202 za, proti vzdržanje zavrnjeno 56 za, proti vzdržanje zavrnjeno 203 za, proti vzdržanje sprejeto 204 za, proti vzdržanje zavrnjeno 204 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 206 za, 206, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani sprejeto. 207 za, proti vzdržani sprejeto, 208 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ne, zavrnjeno. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Več glasov proti. Preverimo, preverimo. Videl sem le člane EPP, ki so bili proti. Preverimo. 58. 58. predlog sprememb. Glasujemo. Konec glasovanja. Yes, da, sprejeto. Yeah? Yeah, yeah, okay. 210. 210 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 213 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 216 za, se pravi, čujem. 215, 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. 214 za. 214 za. Proti vzdržani sprejeto. Ali je to sedaj skladno ali se Afet 28 umakne. umakne. Se gremo naprej, 60 za, proti, vzdržani sprejeto. 61 za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili? 61 je bil sprejet. Dobro, AFED 29 za proti vzdržani sprejeto. 219 za proti vzdržani sprejeto. 218 za proti vzdržani sprejeto. Potem imamo tu glasovanje o izvornem besedilu komisije glede člena 14.2. Torej, najprej bomo glasovali o tem, kdo je za to izvorno besedilo. Proti sprejeto. Dvesto šestindvajset. Dvesto šestindvajset za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 227 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Afet 31 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 228 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 231 za proti vzdržani zavrnjeno. Afet 32 za proti vzdržani zavrnjeno. 232 za proti vzdržani zavrnjeno. 233 za proti vzdržani sprejeto. 234 Eh, odpade. Gremo naprej na 235 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 236 za, proti vzdržanje sprejeto. Dvesto sedemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. AFE 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 239 za, proti, vzdržani, sprejeto. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto štiriinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiriinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Petinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za proti, vzdržani sprejeto, 67 za, proti, vzdržani sprejeto, 250 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 251 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa smo že na vrsti z glasovanjem v vodnih izjavah. Amandma ena za, proti, vzdržani sprejeto. 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 73 in 74 sta enaka, skupaj glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto. Afet ena za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto zaradi vzdržanih glasov. Se motim? Včasih ne vidim dobro rok, sploh ne vidim, da bi kdo odvigoval roke. No, če niti koordinatorji ne dvignejo rok, potem se res v težavah. AFET 1 elektronsko glasujemo. Glasujemo. AFET 1 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. AFE 2 za. AFE 2 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno da vidim da je prišlo do neke delitve no preverimo preverimo AFE 2 glasujemo Konec glasovanja. Zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani zavrnjeno, AFIT 3 za, za proti, vzdržani sprejeto. Preverimo. Mislim, da so liberalci glasovali. No, preverimo. AFET 3, glasujemo. AFE 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom. Morda se je nekdo zmotil, vendar takšno je bilo glasovanje. Predlog spremembe 80 za. 80 za. Proti vzdržani sprejeto. AFET 4, oziroma ne, preverimo 80. Predlog sem imel 80, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. AFET 4, za. Afet 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 87 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno 88 za, proti vzdržani zavrnjeno 89 za, proti vzdržani zavrnjeno 90 za, proti vzdržani sprejeto 92 za, proti vzdržani zavrnjeno 93 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog spremembe zelenih za, proti vzdržani zavrnjeno. AFIT 6 za, proti vzdržani zavrnjeno. 95 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 94 za. Proti vzdržanje sprejeto. 97 za. Proti vzdržanje zavrnjeno. 96 za. Proti vzdržanje zavrnjeno. 98 za. Proti vzdržanje sprejeto. AFIT 7 za, proti vzdržanje sprejeto, 99 za, proti vzdržanje sprejeto, 100 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 101 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 102 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o osnutku resolucije. Glasujemo o odstavkih. Predlog spremembe 69. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 se omakne. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa besedilo, kot je bilo spremenjeno. Za, proti. Prav imate, moramo imeti elektronsko glasovanje o končnem uh, besedilu, konec glasovanja. 43 za, 7 proti. Čestitke, gospod Bosutil. Da, ali lahko saj nekaj povem? 30 sekund. Hvala vsem, hvala poročevalcem v senci za odlično sodelovanje, pa še posebej hvala vsem svetovalcem, mojemu asistentu in gospe, ki sedi zraven vas, Helen Kalas, ki je opravila odlično delo. Hvala. Hvala. Res je, to ni enostavna naloga. Da še nismo zaključili. Nismo še zaključili. Imamo še tretje glasovanje. Tudi eh, tukaj bo glasovanje kar dolgo, tako da vas ponovno prosim, da ste čim bolj kooperativni, ker je pred nami še dolga pot. Glasovanja še nismo zaključili. Gospa Holmajer želi besedo. Äh, Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Že na samem začetku bi se rada zahvalila gospe poročevalki in vsem ostalim eh, poročevalcem v senci. To so zelo težke in kompleksne zadeve, ampak eh, v zadnjih dneh smo vseeno uspeli poiskati kompromis ko govorimo o priseljevanju, lahko povem, da je res eh, zelo nujno, eh, da Evropski parlament doseže soglasje. Žal nismo imeli dovolj časa, da bi pri teh ali štirih zelo kompleksnih področjih eh, dosegli to soglasje. Tako da, kar zadeva ELS, e dovolite mi, da povem, ne glede na sam rezultat glasovanja, se mi zdi zelo dobro, če bi pri teh treh ali štirih področjih poiskali eh, čim večjo večino v Evropskem parlamentu. Bolj, ko bomo enotni večja, ko bo večina Evropskega parlamenta, bolj uspešni bomo pri pogajanjih s svetom in ne na zadnje bomo lahko dali zagon temu dosjeju. Zato se zahvaljujem pripravljenosti ELS-a, eh, ki se želi pogajati tudi pri teh eh, težavnih področjih, ker nam ni uspelo poiskati skupnega jezika. Najlepša hvala. Gospa Holmajer. Kot pa sem že rekel, bomo sedaj glasovali o tretjem poročilu, ki bo ravno tako zelo kompleksno. Nekaj zadev bi rad povdaril, preden eh, bomo glasovali. Še enkrat vas prosim, eh, da eh, sodelujete, ker lahko povem, da so moji možgani skoraj da tako utrujeni kot moj jezik. Nekaj obvestil, če mi dovolite. Spremembe v zadnjem trenutku. V zadnjih urah, tik pred zdajci, pred glasovanjem, so bile te spremembe usklajene. 109. predlog spremembe je predlog spremembe, ki ga poročevalka podpira. 44. predlog spremembe je brezpredmeten, če 251-252 eh, sta predloga sprememb, ki jo bomo sprejeli. Tretjič, naslednji predlogi sprememb so bili umaknjeni. 85. 256, 238, 280 in 272. Ustni predlog spremembe je uložila gospa Hirš, zadeva deseti kompromisni predlog oziroma 38. člen gospa Felstrom. Ja, samo na kratko postopkovno vprašanje ko bomo prišli do te točke, lahko povem, eh, da takrat opozorite na te zadeve, ker sedaj ne mogoče zajeti vse te točke, ki ste jih omenili, smo si mogli zabeležiti vsega. Tako da korak za korakom bi prosila. Dobro, bom skušal slediti tem predlogom spremembe, ki bodo postali brezpredmetni, potem, ko bomo glasovali. Predlagam, da začnemo. Kot veste, glasujemo o predlogu, ki zadeva mednarodno zaščito. Prenova. Pročevalka je gospa Giljom. Začnimo. Peti predlog spremembe. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 80 jezikovni predlog spremembe, 81 za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 6 in 82 ter 83 za oziroma se pravičujem, pravi predsednik, 6 in 82 sta enaka za. Proti. Vzdržani sprejeto. 83 oziroma se pravičujem, ne 84 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sedem. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 85 je bil maknjen oziroma bomo preverili prejšnji amandma. Ah, okay. I will tell you then. I will tell you it is a uh, brief journal something, okay? Elektronsko glasovanje, sedem predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 85 je bil umaknjen, 86 za. Proti. Vzdržanje sprejeto.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 in 93 identična amantmaja za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprijeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 9. Za, želite preveriti elektronsko glasovanje o 96. predlogu spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. 29.19 sprejeto. Deveti predlog spremembe za. Proti. Zdržani sprejeto. 97. Ustni predlog spremembe gospe Flutr. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Deseti predlog spremembe za, proti, zdržani, sprijeto. 98 za, proti, zdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Preverimo. Elektronsko glasovanje. 98. predlog spremembe. Preverjamo glasovanje. Izvolite. 98. glasujemo. 98. glasujemo. Konec glasovanja 22 za 26 proti zavrnjeno. Sedaj 99 za proti zdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za proti zdržani sprejeto. 103 za proti zdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto. 104 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 105 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 106 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Videl sem, kako so glasovali pripadniki politične skupine, ampak dobro, bomo preverili. Elektronsko glasovanje v zvezi 111. Glasujemo. Sprejeto. Želite, da preverimo tudi 110? Dobro, preverimo. 110. predlog spremembe. 110. predlog spremembe je elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro. 112. Za. Proti. Zdržani. Sprijeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je bilo sprejeto. Vi pravite, da je bilo zavrnjeno? Preverimo. sem v vaših rokah. Elektronsko glasovanje. Preverjamo. 114. Glasujemo. Sprijeto. 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 115. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 in 118 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 in 119 in tudi 20 sta identična za, proti, vzdržani sprejeto. 121 za. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 124 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejeto. 127 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, zdržani sprejeto. Mislim, da je bilo sprejeto. Liberalci in Eles so glasovali skupaj. Sprejeto. Želite, da to preverimo? Dobro. Elektronsko glasovanje. Ne, dobro. 129 za. 129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 proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 in 135 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržanje je sprejeto. So 37 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 140 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 23 za, proti. proti, vzdržani sprejeto. 141 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverimo elektronsko glasovanje. 141. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, zavrnjeno. 142 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, zdržani, sprejeto. 144 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 145 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdržani? Zavrnjeno. 146 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 147 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 148 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 149 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 150 za. Proti?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 Ja, kot sem rekel, 152 ni brezpredmeten. To sem rekel tudi sam. Ali se strinjamo, da je 152 brezpredmeten? Dobro, potem nadaljujmo. 178. Deseta stran. Deseta stran na glasovalnem seznamu. 178 predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 181 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. 184 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. Želite preveriti elektronsko glasovanje v zvezi 184? Ne, ali želite ali ne? Ne? Dobro. Oziroma zdi se, da da. 184 elektronsko glasovanje. Preverjamo rezultat. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 Vzdržanje zavrnjeno. 188 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 28 in 189 sta identična. Za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 191. Za. Proti. Vzdržanje sprejeto.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 Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 203 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 30 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 204 za. Oziroma se prepričujem, pravi predsednik 30. Oziroma ne, 204. Za. Proti, zdržani, sprijeto. Sedaj 205 in 206 sta identična, zato glasujemo skupaj za, proti, zdržani, zavrnjeno. 207, želite preveriti? Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak dobro, elektronsko glasovanje. In 206 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 207. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 208. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 209. Za. Proti. Zdržani sprijeto. 210. Za. Proti. Zdržani sprijeto. Zavrnjeno. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje. 210. Ja, seveda, zavrnjeno ampak želel sem samo reči, da niste najbolj jasni pri glasovanju ali glasujete za ali proti. No, 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 213 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 214 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprijeto. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ja, v redu. 216 dvesto šestnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvaintrideset za, proti, vzdržani, sprijeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Dobro. Glasujemo v zvezi z 32. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 217 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 218 za. proti, vzdržani sprijeta. 219 za, proti, vzdržani sprijeta. 220 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. 221 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 222 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 225. Za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 34 je bil umaknjen. 226. Za? Proti? Zdržani, sprijeto. 227. Želite preveriti prejšnjega? V redu. 226 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 23 proti sprejeto. Sedaj 227 za, proti, zdržani zavrnjeno. 228 za,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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, sprijeto. 233 za, mislim, da je bilo sprijeto, pravi predsednik. Oziroma ne, sprijeto. 233 za.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 Zdržani, zavrnjeno. 237 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 238 je bil umaknjen. 36 za, proti, zdržani, sprijeto. 37 za, se pravi, čujem pravi predsednik, izpustili smo 239. 239 za. Torej še enkrat, 239 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedemintrideset za, proti, vzdržani, sprijeto. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, oziroma še enkrat. 38. Glasujte, prosim, za.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 Zdržani sprejeto 244 oziroma je brezpredmeten. 243. Preverili bomo 243, kot ste zahtevali. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 244. predlog spremembe s tem brezpredmetem, če se ne motim. Kar pomeni, da smo sedaj pri 249 in 250, ki sta identična. Glasujemo skupaj. Za. Proti. Še enkrat. 249 in 250. Glasujemo skupaj. 249 in 250. Glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 43. predlog spremembe je brezpredmeten, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 253 za. Še enkrat 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 254 za, še enkrat 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 256 je bil umaknjen, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 in 257 sta identična, glasujemo za, proti, vzdržani, sprijeto. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 260 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 48 za, proti, vzdržani, sprijeto. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani, sprijeto. Kompromis deset. Za. Proti. Ja. Gospod predsednik, kot ste že rekli, počakajte, prosim. Torej, kot ste že rekli, bomo predložili ustni predlog spremembe kompromisu deset kar je prišlo do napake pri prevodu v nemški različici. Z S in D, zelenim, mi in e L smo se sporazumeli, da v naslovu European Safe Third, pri European Safe Country naj bi European brisali, ker potem v prvem odstavku bi prišlo do napake in bi bil ta odstavek brezpredmeten. V drugem odstavku, drugi odstavek bi sedaj postal prvi odstavek in v točki F bi rekli, it has ratified the provisions of Geneva Convention without any geographical limitations, da bi se tukaj sklicevali na Ženevsko konvencijo. In poleg tega bi dodali še tole. In avtomatično bi se tako zadeve preštevilčile, šli bi eno točko nazaj, ampak to je samo tehnična opazka. Hvala, gospa Hirš, ker ste zadeve razložili, ker ste razložili ustni predlog eh, spremembe, ki smo ga dodali desetemu kompromisu in se nanaša na 38. člen. Upam, da ste si vsi zabeležili, da je prišlo eh, do soglasja pri terminologiji, preden bomo glasovali o desetem kompromisu, gospa Holarmajer. Ja, glasovali smo o 33. členu in eh, s tem smo pravzaprav že poskrbeli eh, za 38. člen, kar pomeni, da sploh ni treba glasovati o zadevi, ki jo je predstavila gospa Hirš. Samo toliko. Ali se strinjate? Gospa Hirš? Se strinjate s tem? Ja. Dobro. Glasujemo. Kompromis 10. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kar pomeni, da so številni predlogi sprememb s tem brezpredmetni. 271 je sedaj na vrsti. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Ja? 272 je bil umaknjen, 273 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 274 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 51 za. Proti. Še enkrat za. Dvignite roke. Sedaj proti. Zdržani sprejeto. Mislim, da je bilo sprejeto. Ja, več rok je bilo za. Želite vseeno, da to preverimo? Seveda, vsi smo že utrujeni ampak če ne boste glasovali, če ne boste dvigovali rok, potem so zadeve še toliko težje. Če ne boste dvigovali rok. 51. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 28 za, 22 proti, sprijeto. 52 za. Proti. Vzdržani, sprijeto. 275 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 276 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 277 za, proti. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 278. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 53. Za. Proti. Zdržani. Sprijeto. 280 je bil omaknjen, 281 za, proti.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 proti, vzdržani sprijeto, 68 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 69 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 70 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 72 za, proti, Proti? Zdržani, zavrnjeno 73. Za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržani, sprijeto. 76. Za? Proti? Zdržani? Oziroma se opravičujem, pravi predsednik. Nisem videl, da ste glasovali 76. Dvignite roke. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 77. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa 84 sta identična. Glasujemo skupaj za. Proti. Zdržani. Mislim, da je bilo sprejeto. In 79 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu. O dveh predlogih spremembe nismo glasovali, ker sem ju spregledal. Se upravičujem. Se upravičujem. 17. stran samo o dveh predlogih spremembe moramo glasovati, to je 17. stran. Glasujemo skupaj. 251 in 252, identična amandmaja, glasujemo skupaj. Za. Proti. Sprijeto. In 44. predlog spremembe. 44. 17. stran. Zadnji predlog spremembe na 17. strani. Za? 44. Ja, sam vidim 44 na svojem seznamu. Mislim, da smo 43 glasovali, ali ne? Ali pa ravno obratno? Mi smo glasovali o 43, mi pravite. Dobro, 43. Je brezpredmeten, ja, ampak potem moramo glasovati o 44, ali ne? Opozorili so me, da o njem nismo glasovali. Tudi tehnična služba se lahko zmoti, ampak rekli so mi, da o njem nismo glasovali. Vi pravite, da smo. Dobro, še bolje. Zdaj smo opravili, sedaj pa končno glasovanje o celotnem poročilu, kot smo ga spremenili, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Izid glasovanja. Pročilo je bilo sprejeto 28 za, 22 proti. Čestitke, gospe Giljom. Hvala za opravljeno delo, hvala za vašo potrpežljivost. Gospa Latford, želite besedo? Zadnje sekunde. Sama niti nisem najbolj potrpežljiva, zato vas prosim, da bi koordinatorji preverili glasovalni seznam. Več kot dve uri smo glasovali skoraj da 45 minut o tem poročilu, ne vem. Zelo zahtevno je, to se zavedam, ampak ko govorimo o kompromisnih predlogih sprememb, o pismu pravic, gospa Sipel je dosegla tukaj soglasje. Morda bi to lahko pravili, ne vem, ne vse amantmaje, ampak vsaj teh 30 amantmajev bi lahko preverili ker eh, tukaj je veliko možnosti za kompromis in zadeve me skrbijo. Ne vem, mislim, da v prihodnosti ne bomo mogli biti tako potrpežljivi in, in glasovati dve uri in petnajst minut. Ja, potrpežljivost, gospa Latvard, lahko vam povem, da to nikakor ni ena izmed mojih vrlin. Drugič potrudil sem se po najboljših močev, da sem zadeve nekoliko pospešil. Ampak eh, opozarjam vas, to so dolgotrajni postopki in vsi moramo sodelovati. Tretjič, Zdi se, da tako postopamo v odboru Libe, da imamo ta množična glasovanja, ne samo od določenega primera do primera, ampak relativno pogosto. Zato se moramo vprašati v prihodnosti, kako lahko pospešimo te postopke in naše delo, da lahko koordinatori bolje opravijo svoje delo, pa tudi ostali člani odbora, ko glasujemo. Gospod Moraes. Mi smo dobro glasovali, smo zadovoljni in mislim, da ste dobro vodili to glasovanje. Hvala za sodelovanje. Vidimo se prihodnič. Delujemo ob treh danes popovdne. Ob treh.